Tukaj je šlo za njegovo imun, imuniteto. To zahtevo bomo poslali odboru za pravne zadeve, ki je odgovoren za takšne zadeve. Tu pa je še ena informacija. Želim vam povedati, da. Je Nigel, oziroma da je bilo poročilo Nigela Faraža predmet odbora za pravne zadeve. On se je pritožil v zvezi z obravnavanjem njegove imunitete. 11 jih je bilo za, 3 so bili proti, kajti prošnja gospoda Faraža ni dopustna, kajti njegova imuniteta ni bila postavljena pod vprašanje. Jutri bomo nadaljevali, jutri bo torek 5. julija. Delali bomo od 9 do 1 in od 3 dalje, pa potem od 8 eh, do 12. Program je bil objavljen in je na razpolago na spletnih straneh. Sedaj pa zaključujem s sejo. Lahko noč vsem in hvala lepa za dobro sodelovanje. Hvala lepa tudi tolmačem.